kolegi. Poslanec Stanislav Polčak mm, nam je uložil zahtevo za uveljavitev imunitete v kontekstu lokalne službe za promet občinskega sveta v Jihlavi v skladu z, skladu z poslovnikom